ravno zato, da res zagotovimo stabilnost tako evroobmočja kot enotnega trga. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod komisar. En predlog za resolucijo imamo za zaključek eh, razprave. Konec eh, razprave, glasovali bomo jutri. Naslednja točka na dnevnem redu pa je poročilo Davida Martina izločitev držav, seznama držav upravičenih do trgovinskih preferencialov. Besedil, besedo dajem kar poročevalcu Davidu Martinu za 4 minute. Izvolite. Thank you very much. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Evropska unija je zgodovinsko gledano dala nekaj trgovinskih prevencijal našim partnerjem v državah AKP in imeli smo sporazum iz leta 2007 strani STO, ki je omogočala te preferencijale. Ta bi se zaključila, če bi bili podpisani sporazumi o ekonomskem partnerstvu. Zato smo morali sprijeti potem uredbo 1528 iz 2007, to je uredba o dostopu na trg, ki omogoča dostop brez carini in brez kvot za 36 držav AKP, ki so parafirale sporazume o gospodarskem partnerstvu, niso pa jih ratificirale. Evropska komisija meni, da bi se zdaj ta začasna rešitev morala zaključiti in pravi, da naj bi umaknili ta preferencialni dostop s 1. januarjem 2014. Po mojem mnenju, ima komisija le deloma, le polovično prav. Res je, da je bila uredba začasna rešitev in je zato razumno, da je treba določiti nek končni datum. To je tudi pravično do drugih držav v razvoju izven držav AKP, ki se nahajajo na podobni gospodarski ravni, vendar pa nimajo teh prednosti, teh ugodnosti. Sam sem podal kar nekaj predlogov v okviru pogajanj o sporozumih o gospodarskem partnerstvu. Menim, da ne smemo oblikovati vtisa, da pritiskamo na afriške države naj podpišejo in ratificirajo sporozume o gospodarskem partnerstvu, ne da bi jim dali dovolj časa za to, da to podrobno preučijo. Zato je odbor za trgovino postavil rok 1. januar 2016. To predlagamo, zato ker bi državam AKP s tem pokazali, da se bodo ugodnosti ti preferencijali enkrat nehali in obenem pa jim daje še dovolj časa, da se temu prilagodijo. Nekateri kolegi so v razpravi rekli, da je to le še eno podaljšanje končnega roka, ampak ni tako kajti doslej sploh nismo imeli roka. To je zdaj prvi predlog za rok in če bomo to sprejeli, je pomembno, da razumemo, da bo to zdaj dokončno določeno, saj se ne bo mogel spremeniti. To bo zapisano v predlogu komisije in ob sporazumu s parlamentom in svetom. Zato bi želel, da komisija poda nov predlog. Komisija meni, da rok za da bi rok eh, s 1. januarjem 2014 predstavljal spodbudo za ratifikacijo. Sam in kolegi so, smo govorili številnimi predstavniki teh držav in menimo prav nasprotno. Večinoma menijo, da je ta rok eh, nerazumen. Če bi izglasovali rok 1. januar 2014, bi 17 držav, držav izključili iz tega sistema, se ne bi mogli izpolniti pogojev do roka 1. januar 2014. 1. januar 2016 pa je dosegljiv rok iz organizacijskega vidika, političnega vidika in tudi iz gospodarskega vidika. Tudi sam menim, da je rok 2016 razumen in dosegljiv. Upamo, da bomo lahko prepričali komisijo, da spremenijo svoj cilj kar zadeva ta dokončni rok. Svojem partnerjem moramo dati razumen pogajalski rok. Hvala lepa. Hvala lepa. Zdaj pa prosim komisarja De Huhta, da prevzame besedo. Hvala lepa, predsedujoči, spoštovane poslanke, spoštovani poslanci. Nekateri ste bili deležni številnih sporočil, da Evropska unija pritiska in zastrašuje države AKP v ratifikacijo teh sporozumov. Niso pa vam povedali naslednjega. Do konca 90-ih let je Evropska unija državam AKP omogočila posebne enostranske tarifne preferencijale, ki so bile bolj ugodne od splošnih tarifnih preferencijalov. In to je bilo doseženo v Ženevi. V okviru pravil STO posebni preferencijali ne smejo razlikovati med državami, ki so v podobnem gospodarskem položaju, razen z izjemo, ki je bila zadnjič določena v obdobju 2000-2007. V mestnem času naj bi trgovinske odnose uskladili s pravili STO. Leta 2000 je bil podpisan sporozum iz Kotonuja. Tam je bilo odgovorjeno brez prisile, da naj bi se posodobile trgovinski odnosi. Ne pozabimo, da do takrat tudi ti splošni preferencijali niso bili dovolj, da bi izboljšali izvoz iz država KP v Evropo. Med 1967 in 1999 je izvoz padel na 2,8 odstotkov. Zato smo se v Kotonuju dogovorili, zlasti v členu 60, da se sklenijo dvostranski sporazumi, ki bodo združljivi z pravili STO. Iz gospodarskega vidika je bilo to smiselno. Šlo je za tarifne preferencijale in to je bilo tudi v skladu s političnim vzdušjem takratnega časa. Mednarodna skupnost je končno razumela, da razvojne politike ne ki ne pomagajo dobremu upravljanju, ne morejo biti trajnostne in vzdržne. Naše politike so morale to odraziti. Večkrat sem že ponovil, pa bom še enkrat rekel. Politična vrednost dvostranskih sporozumov je, da se ustvarjajo institucije, ki pomagajo izvajati trgovinske zaveze. Poleg spodbujanja dvostranske trgovine, s tem, da se, se zmanjšujejo carine, se s tem borimo tudi proti korupciji. Zakaj gre pri tej uredbi oziroma ureditvi? Leta 2007, to je do takrat, ko smo sklenili in zaključili sporazume o gospodarskem partnerstvu z državami AKP, je Evropska unija v dobri veri sprejela uredbo o dostopu na trg, da bi nam, našim partnerjem EPA omogočil nadaljni dostop do evropskega trga na podlagi brez kvot in brez carin. Naši partnerji EPA so se zavezali, da bodo podpisali te sporozume in jih v okviru enega leta tudi ratificirali. Večina jih je to tudi naredila. 18 do lanskega leta tega ni naredila. Zimbabve je v mestni sporozum o gospodarskem partnerstvu to podpisal. Devet od teh je najmanj razvitih držav in bodo še naprej uživale dostop na trg brez carin in kvot. In to v skladu s sistemom vse razen orožja. Kar pomeni, da ostaja samo osem držav, na katere predlog, o katerem govorimo danes, vpliva. Govorimo o Bocvani, Kamerunu, Slonokoščeni obali, Fidžiju, Gani, Keniji, Namibiji in Svazilendu. In zato se sprašujem, zakaj te države potrebujejo več časa, da se prilagodijo ureditvam, ki je bila sprejeta pred kar nekaj leti. In sploh če upoštevamo, da so druge države to naredile v manj kot treh leti. Širša slika, ko gre za sporozume o gospodarskem partnerstvu, je pomembna. Treba je nadaljevati s pogajanji z vsemi državami v regiji AKP in treba sodelovati tudi s vzhodnoafriško skupnostjo, Zahodno Afriko in našimi partnerji v Sadeku v Južni Afriki. Sporazumi so bili sprejeti tudi oziroma sklenjeni leta 2007 z Gvinejo, s Papuo in z nekaterimi drugimi državami. Nekatere teh držav še naprej nadaljujejo pogajanja zato da bi dosegli obsežen regionalni sporazum. Zakaj gre pri teh sporazumih? Gre za preteklost. Sporazumi parafirani konec leta 2007, kar pomeni, da ne gre za pogajanja o obsežnih sporazumih o gospodarskem partnerstvu. Tu gre za sporazum, odprave preteklih napak, ne toliko za prihodnost. Odpor, ki ga slišimo danes od tistih, ki si želijo ohraniti status quo, no pri tem se mi postavlja samo vprašanje, kaj naj naredimo s temi osmimi državami, če bo ta rok predstavljen leto 2014 ali dva, na 2016. Zakaj naj bi nek Kenijec ali nekdo iz Slonokoščene obale ali iz Svazilanda še naprej plačeval visoke uvozne dajatve, če ima neko inovativno idejo. Kako naj poslovne ideje rastejo, če, bodo, če bo uvoz še vedno tako drag? Koliko delovnih mest bi ustvarili, če bi odpravili trgovinske ovire? Zakaj vidimo države AKP kot države, ki lahko izvažajo samo osnovne kmetijske izdelke. Realnost in potrebe časih nista skladna, niso skladni. Pred tem parlamentom sem se februarja 2010 zavezal, da bom podprl in še naprej okrepil več stranski trgovinski sistem. Takrat sem želel pripeljati sporozume o gospodarskem partnerstvu do uspešnih zaključkov, zato da bi bili skladni s pravili STO, kar bi spodbudilo razvoj. Komisijo zavezuje tudi zakonodaja Evropske unije. Iz vseh teh razlogov in sam sem prepričan, da ti sporazumi koristijo državam AKP, zato menim, da mora rok ostati 1. januar 2014 in upam, da bom s temi argumenti prepričal ta parlament. Hvala. Hvala lepa, gospod komisar. Zdaj pa govorniki v imenu političnih skupin, najprej Kristof Fjellner za ELS. Hvala lepa, predsedujoči. Hvala, gospod komisar. Če ne ima ta razprava kakšen smisel, moramo začeti na začetku. Kakšno je ozadje? Razlog za vse to je, da vsi trgovinski sporazumi z Islandijo, z Afriko, z Indijo, z Pacifikom, ti so bili razglašeni za nelegalne, saj razlikujejo med državami, ki so v podobnem položaju in zato smo šli v smer, smo razumeli, o gospodarskem partnerstvu ali EPA. In veliko časa nam je to vzelo. Nespremljivo dolgo je trajalo. V interesu vseh nas bi bilo, da bi ti sporazumi začeli veljati čim prej. Šele takrat bomo lahko pripomogli k večjim naložbam in boljšemu upravljanju v teh revnih državah. Smisel trgovinskih preferencialov je, da se poskusi premustiti vrzel in prepad med starimi sporazumi o gospodarskem partnerstvu in novimi. Celotna razprava pa se mora osredotočiti na to, koliko časa bo trajalo do te nove odločitve, neki, nekateri pravijo 2014, nekateri 2017, nekateri 2016. Zdi se mi, da je katerikoli čas pravi, ampak ne kar takoj Zdaj pa je že več kot 12 let, odkar so bili sklenjeni prvi sporazumi in do tega je prišlo zato, ker smo bili nepravični do nekaterih drugih revnih držav, ki niso v regiji AKP. Torej, nepravično je do tistih, ki so že prej podpisali sporozum o gospodarskem partnerstvu z nam. Zato moramo postaviti rok. Tukaj moramo biti pravični in lahko rečemo, da bomo imeli sporozum o gospodarskem partnerstvu le, če bodo začasni sporozumi postali stalni. Kaj pa druge revne države? Tudi te pravijo, da si želijo pravičnosti in enakovrednega obravnavanja. Prenehati moramo z začasnimi ureditvami in menimo, da bi bilo dobro, če bi se poskusili dogovoriti že v prvem branju, da se pravila vzpostavijo in začnejo veljati čim prej. Najbolje, kar lahko naredimo, je, da glasujemo o tem in da zagotovimo, da pride do zadnjega branja v svetu. Gre za datum, ki pa pomeni veliko. Mislim pa, da bi se morali biti sposobni dogovoriti o tem in pozivam poročevalca, ali naj se še naprej da razmisli, ali naj se še naprej pogajamo s svetom, ali naj pridemo do zaključka tega, te razprave. Hvala. Hvala lepa. No, takoj po prvem govorniku imamo vprašanje, modri karton od gospoda Kamala za gospoda Fjellnerja. Ste pripravljeni odgovoriti? Saj vem, da ste. Gospod Kamal, izvolite. Hvala. Vprašanje za gospoda Fjellnerja. On govori o pravičnosti, ampak ali menite, da je tudi pravično, da prisilimo te države, ki so se odločile, da ne bodo sodelovali v okviru sporozuma o gospodarskem partnerstvu in se ne strinjajo s tem, da je obstaja ena rešitev za vse, da se potem ne omogoči to preferencialno obravnavanje. Nekatere države se pač niso odločile za podpis teh sporozumov. Ali je to potem pravično? Answer, In vaš odgovor? Ja, čisto jasno je. Nihče ne sili nikogar naj karkoli podpiše. To je naša ponudba. Ponujamo jim pogajanja o sporazumih v gospodarskem partnerstvu. Če ne, če jih podpišejo, bodo enaki, na enaki ravni s vsemi revnimi državami. Treba pa je vedeti, da če boste del nelegalnega trgovinskega sporazuma ali ureditve, boste vedno tam in to je treba legalizirati. Hvala. Hvala lepa. Zdaj pa Bernd Lange v imenu socialistov in demokratov. Hvala lepa, predsedovče, komisar, kolegice in kolegi. Mislim, da je pri pogajanjih o EPA vedno potreba upoštevati, da smo šli v pogajanja z različnimi izhodiščnimi poražaji. Evropska unija ima veliko uradnikov, močnega komisarja, ki sedijo nasproti mladih držav, ki imajo malo zmogljivosti na voljo. Zato mislim, da je potrebno tem državam dati več časa in možnosti za pogajanja. Mislim, da ne smemo zbuditi vtisa, da s tem nenadnim koncem tega preferencialnega sistema pritiskamo na te države. Prav tako se mi zdi, da ne želimo prisiliti nikogar, da bi kaj podpisal, da želimo prijateljsko, partnersko iskati rešitve, ki bodo spremljive za obe strani. Včasih zato potrebujemo pač več časa. Zato socialdemokrati podpiramo predlog Davida Martina, da bi ta, to, ta rok podaljšali za dve leti, vendar pa bom, da bi jasno dejali, da je to res krajni rok, zato da bi potem našli možnosti iskanja poti drug drugemu. Gospod Fjener, prosim vas, da podprete ta kompromis, kajti v odboru smo dosegli veliko večino za to. In konec koncev je to jasen signal za konec. Imamo pa še vedno možnost za pogajanje. Hvala lepa. Hvala lepa v imenu Alde gospod Nikolo Rinaldi. Kari kolegi, karo komisar. Hvala lepa, gospod predsedujoči, gospod komisar, spoštovane kolegice in kolegi. Podpiramo predlog, ki smo ga dosegli soglasjem v pristojnem odboru. Sedaj imamo rok. Absurdno je, da mislimo, da bi naj zavrnili predlog komisije. Rok imamo, potrebno ga je spoštovati, imamo pa potem še predlog nekaj dodatnih let tudi zaradi držav AKP. Mislim, da ne smemo tako pritiskati v tej razpravi na države in tudi drug na drugega. Komisar je o tem govoril, govoril je o omenu obsegu trgovanja. Za nekatere predstavnice AKP pa je to zelo pomembna razprava, kakorkoli že. Obstaja simetrija med tem, kar se za nas zdi na kocki in kar se zdi, da je na kocki za državo AKP. Tako da mislim, da nekatere države AKP mislijo, da bi kratek rok pomenil, da je potrebno zelo hitro dokončati pogajanja. Te partnerske sporozume potrebujemo in potrebno jih je zagotoviti po dobri poti, tako da jih bomo prepričali tako strokovno, kot tudi čustveno. Če bomo potrebovali dodatna leta, morda jih ne bomo, je to potrebno zagotoviti. Ni pa potrebno podvajati naših pogajalskih zmogljivosti. Vidimo tudi, da je v družbah teh držav nekoliko uklevanja, kar se tiče sklenitve sporazumov. Morda bi morali spregovoriti z nacionalnimi parlamenti v teh državah. Pogosto ne ratificirajo sporazumov, ki bi jih morali, veliko krat imajo utemeljene pomisleke, ne, nimamo dovolj informacij. Na zadnji skupščini AKP-EU smo se pogovarjali o tem, da bi organizirali seminarje, da bi skušali pojasniti naša stališča glede tega. Veliko je še potrebno postoriti, gremo skupaj. Hvala. Hvala lepa. Sedaj pa v imenu zelenih, gospa Franciska Keller. Hvala lepa. S predlogom da bi izključili nekatere države iz sistema preferencialov, poskuša komisija pritisniti na te države. Tukaj ne gre za partnerstva, kot se predstavlja, da so to gospodarska partnerstva. Ne, tukaj to služi interesom EU, ne pa interesom držav AKP. In to je proti ciljem Evropske unije, da bi naj izkorenili revščino držav kot je Kamerun, so lahko še obala Namibija, bi bili zelo priz, bile prizolo, zelo prizadete zaradi teh odločitev. Tudi na vzhodu Afrike bi se marsikaj porušilo, če bi, se Kenija, če bi Kenija sprejela ta sporozum. Prav tako bi sodelovanje na jugu bilo končano. Ne moremo zahtevati sodelovanja, po drugi strani pa zahtevati, da druge države samo kupujejo naše dobrine če komisija resnično meni, da moramo podpirati sodelovanje in trgovanje, potem ne sme blokirati le tega. Zato predlagamo, da to zavrnemo in to bi morali podpreti na plenarnem zasedanju. Hvala lepa. Hvala lepa. V imenu GUNG, e gospod Šolc, prosim. Ja, gospod komisar De Hucht, spoštovane kolegice in kolegi, danes govorimo o predlogu z vaše strani, komisar ki bo ogledu EU prizadel veliko darec. Našimi partnerji smo za pogajalsko mizo in sedaj želite potegniti pištolo na mizo in jih prisiliti v doseglo soglasja. Sicer jih boste izključili iz dostopa na evropski trg. Z vašim obnašanjem bo EU kot partner popolnoma diskreditirana. Veleposlaniki vseh prizadetih držav so mi v pogovorjah upisali, kaj je za njih na kocki in za njihovo prebivalstvo odbor za razvoj, ki ve, zakaj gre, pozna vzdušje v partnerskih afriških državah, je to prepoznal in zato je vse skupaj kompletno zavrnil pod vodstvom Gabriela Cimer. Moja skupina to vehementno podpira, še prav posebno zaradi trgovinskega vidika. Pozivam vse poslance Evropskega parlamenta, pa tudi poslanke in poslance v INTA, da se pridružijo temu stališču in da ne uničijo desetletja tesnega sodelovanja s tem samo določenjem pogojev komisarja. Gospod komisar Dehucht, to bi pomenilo izredno slabe razmere za vzhodnoafriško skupnost Kenija in ostale države bi ne sodelovali več toliko z Evropsko unijo kot dosedaj. Ma je pa nekaj držav, ki bi se tega veselilo. Pravite, da želite kaznovati okrevanje držav, ki ste jo pozročili sami. Nabibija ima davke samo na surovine. Če se kaj predela v Namibiji, ni davko. To je smiselno gospodarstvo. In mislim, da je to v celoti s cili razvojne politike. Gospod komisar, kratkovidni ste. To gre proti dolgoročnim interesom Evropske unije. Pozivam vas, da ta predlog umaknete. Hvala lepa. Tako sedaj pa ostali govorniki. Najprej je gospod Vital Moreira. Prosim. Obrigado, Hvala lepa. Zakonodajna pobuda komisije zadaja dve vprašanje. Prvo, glavno, ali lahko Evropska unija omakne svoje preferencijale za države AKP enostransko? Gre za vprašanje ratifikacije partnerskih sporozumov z EU, kot je to bilo sporozumo iz Kotonuja. Drugo vprašanje pa je, kakšen urnik lahko imamo za pogajanja in za sklenitev sporozumov ker pač kot ono nima roka v svoji različici iz leta 2007. Najprej. Uredba 2007 je bila prehodnega značaja. Drugič, STO in njena pravila pravijo, da so ta pravila nezakonita in kršijo zakonodajo in potem trgovinski preferencijali enostranske narave, so nepošteni za tiste manj razvite države, ki niso del AKP. Te ne bi imele preferenčnega, te ne bi imele preferenčne obravnave, ne tako kot te države, ki jo imajo. Kar se roka tiče in urnika, pa komisije, oprostite, odbora, komisija ni prepričala in želimo, podaljšati vse skupaj za dve leti. Na mesto do leta 2014 si želimo leta 2016. To je bolj razumen in smiselen pristop. Ne želimo podaljševati to preveč, to bi tudi pomenilo, da bi ostali v sedanjih nepoštenih razmerah. Želim si, da bi poročilo Davida Martina parametr celoti podprl. Hvala lepa, sedaj pa minuta za gospoda Murphyja. Imamo besedo za ta predlog da naj bi vzeli dostop brez carin in kvot za države AKP. To se imenuje izsiljevanje. Po podatkih ene nevladnih organizacij bi ta dostop, do trg, dostop za trg lahko pomenil zaprtje za nekatere sektorje in to bi bilo katastrofalno za Namibijo, naprimer za izvoz govedine, bi to bilo skoraj 60 milijonov evrov to je 30 odstotkov njihovega izvoza. Strinjam se s poročevalcem, ko pravi, da je glavni razlog za predlogom komisije ta, da bi povečali pritisk na te države, da naj podpišajo EPA. Odpor v regiji raste med sindikati, med civilnimi družbami, organizacijami in komisija se je tako odvala, da skuša prisiliti te države, tako da se bo odvali na sporozume, ki niso v interesu delovnih ljudi in ne majhnih kmetov v teh državah. Rezultat tega pa je, da nisem mnenja poročevalca, da bi morali dati več časa. Predlog komisije mora biti zavrnjen. Hvala lepa. Hvala lepa. Sedaj pa minuta za Badijo Ikučet. Hvala lepa, gospod predsedoči in gospod komisar. Sprašovali ste, zakaj bi morali dati državam več časa za to, da izpolnejo nekatere pogoje, da bodo lahko ratificirali te sporozume. Niso vse pripravljene to storiti zaradi političnih in ekonomskih razmer, ki so zelo težavne. Vprašanje je, ali si želimo napredka teh držav ali pa jih želimo pustiti v bolj tveganem položaju, kot so sedaj. Ta rok 2016, ki ga predlagamo, je nekaj, kar saj mi menimo, da jim bo dovolilo izpolniti svoje obveze. To bi dalo evropskim podjetjem več pravne gotovosti, pa tudi državam, ki so prizadete. Dve leti ni tako znatna sprememba, kar se tiče pravila SVO. Zato bom jutri glasovala za to podaljšanje za dve leti. Upam, da boste to storili tudi vi, da boste to upoštevali, gospod komisar. Gospod Kašman, hvala lepa. Glavni pomislek zaradi tega predloga je, da pritiska na vlade AKP, da naj podpišajo in ratificirajo partnerske sporozume, kljub temu, da obstajajo sporne določbe. EPA se mora soočiti z nekaterimi temeljnimi izzivi, s katerimi se soočajo države AKP, naprimer regionalna integracija Evropa dobro ve, da to traja kar nekaj časa. Kot predsednik delegacij za odnose z Južno Afriko sem zaskrbljen, da sedaj še nismo našli dogovora glede sadek sporozuma. Vsaka stran je na svoji strani, na svojih okopih in zdi se, da nismo našli rečitve. To bi lahko bila gilotina za tiste, ki pomoč najbolj potrebujejo. Zato podpiram priporočila Davida Martina v polni meri, da bi imeli rok 2016, ker menim, da je to pošten kompromis za vse strani, še prav posebno, gospod predsedujoči, za letos to bo lakmusov test za odnose med EU in državami AKP. Kajti sedaj bomo revidirali tudi Kotonu, Evropski razvojni sklad in razvojno sodelovanje, instrument za razvojno sodelovanje. To moramo narediti tako, kot je prav. Hvala lepa. Hvala lepa. Sedaj pa postopek več del, pritegnite pozornost predsedojočega. Ferreira, najprej prosim minuta. Hvala lepa, gospod predsedojoči, gospod komisar. Ta predlog za uredbo je primer nesprejemljivega izsiljevanja, kar se tiče gospodarskega partnerstva z državami AKP. To je del strategije Evropske komisije, da uniči AKP, da pritiska na njih posamično in da potem pobere sodove tega izsiljevanja. Sporazumi imajo negativne posledice za države AKP in zato je njihov odpor pričakovan. To razumem, zato je to potrebno spoštovati. Okrepiti moramo odnose, prijateljstva in sodelovanja s temi državami to so suverene države, spoštovati je potrebno njihove značilnosti in različne možnosti razvoja. Ne smemo sedaj usiljevati neokolonializma. Hvala lepa. Drugi je gospod Tirolien. The floor is yours. S'il vous plaît, monsieur. Merci, monsieur. Hvala, gospod predsedujoči. Vsi vemo, kako so pogajanja o sporazumih o gospodarskem partnerstvu dolgotrajna in moje skrbi tukaj so dvojne. Prvič, samo 18 eh, držav je dosedaj ratificiralo ta sporazum, druge pa naj bi zdaj stvari izpeljale zelo hitro, pri čemer bi lahko prišlo do zelo slabih pogajanj v tem obdobju do leta 2014. Po drugi strani, Pa vemo, da že od leta 2007, da je to le začasna uredba, ne, ki je neskladna s pravili STO, kar nas pripelje do misli, da je predlog našega poročevalca najboljša rešitev, najboljši kompromis, da, ki gre v smer tako želja komisije, kot želja držav AKP. Kakorkoli, če jutri datum 1. januar 2016 ne bo dobil podpore, predlagam, da kolegi, s kolegi zavrnemo predlog komisije. Hvala lepa. Razprava je zelo zanimiva, če bi lahko bi tudi sam prosil za besedo, pa ne morem. Sedaj pa prosim komisare, da razpravo zaključi v imenu komisije. Uh, Hvala lepa. Gospod predsedujoči, lahko vam da minuto svojega časa za govor, naprimer. Seveda, če me ne boste prekinjali po tem. Um, understand, uh, Razumem pripombe, ki ste jih podali, vendar pa pozivam vas, da upoštevate dejstva. Gre za sledeče. Določeno število držav še ni podpisalo ali in ratificiralo sporozumov, ki so jih sklenili, ki smo jih sklenili leta 2007. To je realnost. Gre za preteklost. To, da jih želimo prisiliti v ratifikacijo končnih sporozumov o gospodarskem partnerstvu. Ni prava. Omenjal sem osem držav, torej je to omejeno število, ki bi bile prizadete s tem, kar predlagamo. Še enkrat jih bom prebral. Gre za Kamerun, samo koščeno obalo, Fiji, Gano, Kenijo in Svazi. To so države z nižjim srednjim dohodkom. Botsvana in Namibija pa sta državi z višjim srednjim dohodkom. Torej, to na noben način ne prizadeva države v razvoju. Tam imamo dve ločeni kategoriji. To so najmanj razvite države, ki pridobivajo po sistemu vse razen orožja in ostale, ki pridobivajo zaradi GSP ali GSP. Ne gre za te države, torej. gre za države, ki, če ne bomo končali sistemu dostopa do trga, ki je tako ali tako začasen, razmere ne bodo urejene. Torej imamo zelo majhno število držav, če gledamo globalno, ki bi potem imele spremenjen dostop. Torej, šlo bi za neenakost med temi osmimi, ki sem jih omenil, in med 50 in 60 drugimi, ki so v drugačnem položaju. Drugič. Ali kogarkoli silimo v to? Ne. Tega ne počnemo. Če ne želijo ratificirati sporozumov, ki so jih sami sklenili leta 2007, potem tega ne bodo storili. Pa še potem imamo odprta vrata za nove sporozume. Ne vem pa, zakaj bi bili nepošteni, nepošteni zakaj naj bi ustrahovali, izsiljevali, veliko besed je bilo uporabljenih. Samo govorimo o tem, da bi naj sporozum, ki je bil sklenjen pred petimi leti 2007, in pogajali smo se tem 3-4 leta, ratificiran in podpisan. Do leta 2012 bi naj to bilo narejeno. Sedaj jim samo pravimo, podpišite in ratificirajte to, kar ste izpogajali, kar ste nam obljubljali. Storite to. Imeli ste pet let, sedem, kakorkoli že gledate na to. Sedaj pa vam damo še dodatno leto in pol samo za ratifikacijo, ne za nova pogajanja je to nepošteno, je to izsiljevanje, je to ogrožanje naših odnosov z Afriko. Ne, mislim, da to ni to. Gospod Lange je dejal, da gre za soočanje s šibkimi državami. Močna komisija na eni strani in šibke države na drugi. Tako sem to razumel. Najprej, hvala lepa, da nas imate za močne to ni slabo, vendar pa te države, nekatere so šipke, vendar pa najšipkejših ne omenjam. Najšipkejše, najrevnejše so izuzete. Govorimo o državah višjega in nižjega srednjega dohodka. O tem govorimo. Torej, ne gre za to, ali so šipke ali močne. Edino vprašanje je, ali bodo ratificirali to, kar so izpogajali v preteklosti ne ustrahujemo jih, ne silimo jih v nič. Pravimo samo, da naj spoštujejo obveze, ki so jih dali pred nekaj časa. In še zadnja pripomba. Keller. To bi bilo proti moji izjavi v sporočilu, da bi želeli sedaj s tem zavrjeti razvoj. Ne, to ni res s temi obstoječimi schemami vidimo, da se obseg trgovanja drastično niža. Zakaj? Zato, ker je trgovina več kot samo izvoz v druge države. Potrebno je biti angažiran na tem trgu, delovati na tem trgu. Potrebno je gledati v obe smeri. Gre za pomoč pri trgovini. In gre za to, da jim pomagamo, da izvažajo Evropsko unijo. To bi rad pozdravil, veliko bolj kot v preteklosti. Osebno sem žalosten zaradi tega, da se obseg trgovine z Afriko manjša, moral bi se večati. Bom zelo prožen pri sporozumih o gospodarskem partnerstvu, o katerih se še moramo pogajati z regijami in državami. Nimam težav z asimetrijo upam, da bodo lahko izvažali veliko več v EU. Pomagamo jim že pri pomoči s trgovino, pri olajšavah pri trgovini. Gospod Pibarks, komisar, se strinja glede tega, vendar pa morajo spoštovati svoje obveze, tako da bomo lahko nadaljevali in vzpostavili gotov pravni sistem, trden pravni sistem v pogajalskem okvirju. To zahtevamo. In zato podpiram predlog, ki smo ga podali. Resnično upam, da boste jutri, ko boste glasovali, to upoštevali. To ni proti Afriki, proti državam v razvoju. To je za to, da bi imeli zrele trgovinske odnose z državami, o katerih govorimo. Večina držav, ki tega še niso ratificirale, je v podsaharski Afriki. To ni slučaj, nekaj moramo storiti. Hvala, gospod komisar. Zdaj pa bi prosil gospoda Martina za zaključno besedo. Hvala, predsedujoči. Komisar, razložiti morate, zakaj nekatere od teh držav še niso ratificirale teh sporozumov. Zato, ker, kot so povedali kolegi, je eden namenov eh, sporazumov tak, da eh, so zdaj te države v težki, težkem položaju. Recimo, vzemimo Kenijo. Kenija bi že ratificirala sporazum, vendar če to naredi enostransko, ima potem težave z svojimi sosedami, z vzhodnoafriškimi državami in tako naprej. Torej, potem bi prišlo do velike spremembe pri carinah za njeno industrijo in tako naprej. Hkrati pa ta komisija in najbrž tudi parlament, ta parlament bo sta za Južno Ameriko spodobila sporozum, ki bo torej eh, dajal veliko prednost njihovim konkurentom na drugi strani oceana. Mislim, da je torej bolje, da jim damo dve, tri leta za to, da to storijo, kot pa, da jih silimo v to, kar pravite. Podobno je z Južno Afriko, Botswana, Namibija imata sta pod podobnimi pritiski strani Južne Afrike, naprimer. Torej, komisar, preprosto gledam na te stvari. Vi želite 2014 kot rok, jaz si tega ne želim, ker mislim, da je to kontraproduktivno. Poslabšalo bo naše odnose z državami AKP in hkrati mislim, da je to nemogoč rok, do katerega bi to lahko storili. Torej, edino, kar želimo od vas doseči, je, ne hitimo, ostavimo rok, ampak ta rok je potem zapisan v Eh, je trden, ta ostane trden. 2016 ni nerazumno, da je možnost afriškim državam, da uredijo zadeve, hkrati pa nas kaže v nekoliko bolj razumni luči in manj nestrpne. Hvala. Hvala, gospod poročevalec. Zaključujemo to razpravo. Glasovanje jutri opoldan. Hvala lepa. Gremo na naslednjo točko dnevnega reda. To pa je poročilo gospoda Krišjanisa Karinša o medvladnih sporazumih med državami članicami in tretjimi državami na področju energije.